če nima nihče pripomb in pripomb ne bo do takrat, ko bo zapisnik sprejet, potem bodo tudi ta imenovanja sprejeta. Podpis aktov v okviru običajnega zakonodajnega postopka. V sredo bo skupaj s predsednikom sveta podpisal devet aktov, sprejetih v okviru običajnega zakonodajnega postopka v skladu z 74. členom poslovnika. Nazivi aktov bodo objavljeni v zapisniku te seje. To je vse, kar zadeva sporočila, sedaj pa dnevni red za to zasedanje. V ponedeljek sprememb